nam bo na voljo, če do zaključka zasedanja ne bo ugovora, bo ta seznam potrjen. Gospa Angelika Vertman mi je sporočila, da se pridružuje skupini zavezništva demokratov in liberalcev za Evropo. Odbor za mednarodno trgovino je posredoval popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament v skladu s členom 216, odstavek 4 poslovnika